Potem, ko bomo imeli vse materijale, bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Hvala. And, uh, Tem lahko zaključimo našo razpravo. Now, In nadaljevali bomo z poročilom Malcolma Harbora, plovila za rekreacijo in osebna plovila. Prvi govornik je seveda gospod Harbour za štiri minute. Izvolite. President. Gospod predsedujoči, najlepše hvala za to, da, mi da, da ste mi dali možnost, da predstavim to pomembno uh, poročilo za skupni trg. Zahvalil bi se tudi članom v odboru, ki ste sodelovali z mano pri tem predlogu. Vidim nekaj, pravzaprav skoraj vse. Um, poročevalce v senci, naj izpostavim Andresa Švaba, ki je odigral pomembno vlogo, glede na to, da prihaja iz okrožja, eh, ki ima eh, pomembno obalo na jezeru Konstanca. Vprašujemo se včasih, zakaj potrebujemo urejena pravila in usklajena pravila za proizvode. Pomembno se je spomniti, kako eh, važen je proizvodni sektor za eh, rekreacijska plovila. Um, Ocenjuje se, da je to 37 eh, eh, tisoč podjetij v tem sektorju po zadnjih podatkih. Veliko delovnih mest je ustvarjenih ne le pri, v brodogradni, ampak tudi pri eh, proizvodnji širše. In vedno. Eh, vsi pri eh, skupnem trgu želimo dodano vrednost. Eh, ta skupni trg je tako pomemben za proizvajalce ravno iz tega razloga. To je predlog, ki gre nazaj dolgo v zgodovino. zgodovino. Začel se je leta 1994, eh, posodobljen je bil leta 2003 in sedaj je naša naloga, da ga spet posodobimo dimo, eh, upoštevaje še vedno določeno eh, razdrobljenost in probleme eh, nekaterih, ki nimajo še vedno certificiranih plovil. Pri tem pa ne smemo pozabiti na okoljevarstvene in varstvene vidike. Naj vam samo poskušam razložiti, za kako široko zadevo gre od evropskih proizvajalcev čovnov sem dobil Eh, naslednje eh, besedilo. In rekli so namreč, da te nove obveznosti eh, povečujejo varnost delovanja in prinašajo koristi za okolje ter prekinjajo nacionalne ovire, ki drobijo trg in omogočajo prodajo plovil v celoti po celi Evropski uniji. Ne smemo nikoli pozabiti na pomen skupnega trga. Eh, in te majhni gradniki so bistvenega pomena, eh, ko gradimo celotno dobavno verigo v Evropski uniji. To je dobro za potrošnike, za okolje, pa tudi za podjetja. Ena bistvenih eh, zadev, s katero smo se ukvarjali, je bila naslednja. Naj na začetku reče, eh, da je zelo pomembna okoljski vpliv motorjev, eh, še zlasti eh, z ozirom po potrebi po izboljšanju in obstečih, izboljša, obstečih izboljšavah motorjev za notranjim izgorevanjem. Natančno smo izvedli spremembe, naprimer pri eh, klasifikaciji vodnih plovil, eh, In to je i zamisel mojega odbora, ne pa komisije. Čeprav se zahvaljujem komisiji, da jo je sprejela. Sami smo izdelali pregled vpliva na okolje, to smo predstavili svetu in parlament uh, je to in uh, te so sprejeli naš predlog, ki smo ga podali kot parlament. Tukaj ne gre za nobeno mračno orodje, ampak za to, kako se dejansko lahko vpliva na izid. Veliko podrobnosti je bilo uh, vključenih eh, v te spremembe, o njih bom govoril poznaje. Torej, eno glasno smo na našem odboru za to glasovali in upam, da bom ta, to poročilo doživelo uh, enako usodo na plenarnem zasedanju jutri. Najlepša hvala, gospod Haber. In sedaj uh, dajem uh, besedo komisarju Tajaniju. Uh, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci, zahvaljujem se parlamentu in eh, seveda gospodu Harboru, ki je pripravil to mnenje in ki je bistveno eh, pripomogil eh, k harmonizaciji pravil na plovil pri plovilih za rekreacijo in osebna plovila gre seveda za, osebna plovila gre seveda za Eh, strožja pravila v tako imenovanem novem zakonodajnem okviru. Eh, Nasplošno lahko potrdimo, da so osnovne spremembe tiste, ki izboljšujejo okoljevarstvo eh, v celotni Evropski uniji predvidevamo druge še dodatne ukrepe in sicer za dodatno zmišanje 20 eh, odstotkov eh, emisij eh, izpušnih plinov in 34 eh, odstotno znižanje oglikovodikov, seveda s ciljem zmanjšanja eh, negativnih vplivov na okolje, pa tudi povečanja konkurenčnosti proizvajalcev teh plovil. Sektor je izredno pomemben, 37 tisoč eh, podjetij, 2300 je zaposlenih in 97 eh, odstotkov teh podjetij so mala ali srednja velika. 48 eh, eh, milijonov se uh, ukvarja um, ljudi z, v tem sektorju aktivnih. Uh, ogromno je tudi uporabnikov in tukaj je posem jasno, da moramo stvar standardizirati in urediti z zakonodajo. Skupaj smo se z uh, ustrezno pristojno za um, agencijo v ZDA povezali. Uh, predlagali smo uh, prehodna obdobja za mala in srednja podjetja, da se prilagodijo strožjim pravilom. Ta svežanj, o katerem danes razpravljamo, je lep primer srečnega zakona in okoljevarstvene in industrijske politike in to je nekaj, kar moramo vedno bolj zagovarjati v evropski zakonodaji uh, s ciljem podpore podpore industrije. Dosegli smo precejšnji eh, dogovor, eh, proizvajalci in eh, potrošniki so eh, bistveno že pripravljeni eh, pri, za določene eh, spremembe, po drugi strani pa spoštujejo določena pravila, ki jih ne moremo spreminjati eh, čez noč brez strokovnega pregleda gre za uh, potrebo po uh, poglobljeni razpravi z vsemi zainteresiranimi. In zaradi tega smo se odločili, da bomo to področje uh, pustili uh, za naslednjo revizijo. Uh, komisija je sprejela predlog komisije glede uh, različne uh, nove kategorizacije, kar pa se tišče emisij hrupa, mislim, da tukaj spremembe ne bi bili smiselni, eh, kaj ti hrup izhaja iz različnih virov. Na eh, občutljivih eh, verih se to lahko območjih lahko drugače alternativno uredi. In ne na zadnje, glede prihodnosti smo se odločili, da bomo v to revizijo vključili tudi emisije izpušnih plinov, kar je seveda pomembno tudi v eh, fazi projektiranja zelo natančno bomo preučili možnosti, kako še dodatno zaščititi okolje, pri tem pa bomo upoštevali vse zahteve in potrebe po uh, dodatnih delovnih mestih, upoštevaja seveda tudi potrebe malih in srednjih podjetij. Najlepše hvala, gospod eh, komisar in sedaj dajem besedo kolegu Tatareli, čeprav ga ne vidim v dvorani. Naslednji je gospod Švab, izvolite. Um, gospod komisar podpredsednik kolegice in kolegi najprej bi se zahvalil predsedniku odbora gospodu harbourju za odlično delo na področju plovil za rekreacijo in osebnih plovil ki jih seveda ne moremo pozabiti mislim da evropski parlament pri tej zakonodaji ki poteka daleč od oči javnosti eh, opravlja odlično delo Eh, gospod Harbor je že zdavne sam povedal, da gre za to, da smo vzeli dober predlog komisije, eh, ki ureja dejansko evropski trg z plovili za rekreacijo in osebnimi plovili. Eh, kajti s temi vozili se lahko voziš posod po Evropi in tudi na celinskih in morskih vodah. To smo potem tako preoblikovali, da smo dobili nekaj, kar lahko podprejo ponudniki in uporabniki in da lahko vsi računajo na dodano vrednost eh, Evropske unije. Še posebej pa sem hvaležen gospodu Harborju za to, da bojo te učinki vplival dejansko imeli tudi praktično uporabo, kajti če bomo našli dobre znanstvenike, ki bodo izvajali te učinke vplivov in če bo politično možno prepričati so zakonodajalce, da je ta predlagana pot tista, ki pri, najprej privede do rešitve. In kolegice in kolegi, mislim, da je ta predlog, ki o, uvaja oceno vpliva, zelo dobro kaže, da s tem tehničnim delom Eh, dajemo dodano vrednost za državljane na evropskem trgu. Kot pravnik pa vidim, da je tudi pravni vidik tukaj boljši, kajti tukaj smo dobili potrebni konsens v odboru in to zagotavlja tudi to, da boste ta direktivi za plovilo za rekreacijo in za osebna plovila se gibala v okvirih Lizbonske pogodbe in da bo s tem zadoščeno pravnem okviru Evropske unije. Vem, da je komisija povedala nekaj, kar smo slišali že o, pri direktivi o pirotehničnih pred, predmetih, upam pa, da bomo eh, kljub temu dobili ustrezno podporo za oba pred, eh, predloga. Sedaj pa za eno minuto, gospod Repa. Hvala za besedo, gospod predsedujoče. V veselje in čast mi je bilo, da sem eh, v imenu skupine SD sodeloval kot um, poročevalec v senci pri poročilu o plovilih za rekreacijo in osebna plovila. Zelo rad, uh, mi je bilo, mi je, rad se zahvalim za um, vodenje gospoda Malcolma Harborja pri tem delu. Eh, varnost eh, se bo za potrošnike s tem eh, poročilom bistveno izboljšala, naprimer sledljivost plovil, preprečevanje nesreč, ko se plavila prevrnejo in tudi varnost Eh, elektronskih in plinskih naprav na krovu. To bo dobro tudi za okolje, kajti ščitimo tudi okolje. Dobro je, da se zauzemamo za biogoriva in všeč mi je, da se ta reforma uh, dotika uh, tudi. Uh, uh, podjetij eh, v tem sektorju. Najlepša hvala, gospod Manders, eh, eno minuto in pol. Dank u wel, voorzitter. Ik kan uh, kort zijn. Ik... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto kratek bom. Rad bi se iskreno in toplo zahvalil Malcolmu Harborju za intenzivno sodelovanje in na osnovi tega je njegov odbor um, poročilo sprejel. Um, enoglasno. Včasih si zastavljamo vprašanje, kaj komisija tukaj sploh počne. Um, občasih uh, eh, prihaja do diametralno nasprotnih uh, predlogov strani komisije. To, kar je bilo drugače upoštevali, je komisija to, kar se je ugotovilo pri presoji vplivajo. Torej, varnost za o, uporabnike in okolje, to je tukaj na vrhu uh, prioritetne lestvice. Uh, pri, um, osebnih plovilih in plovilih za rekreacijo je pomembno, da varnost postavimo na prvo mesto. Eh, tako gospod Malcolm kot komisija so razmišljali o možnosti uvedbe evropskega dovoljenja, kar eh, je tudi za tiste, ki upravljajo za temi plovili in tudi komisija bi nam morala dati glede tega svoje jasno stališče. Razen tega, bi rekel, da smo eh, opravili svoje delo zelo dobro in eh, še enkrat bomo prispevali k razvoju skupnega trga. In sedaj eh, še za eno minuto gospode Martin. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Vsi komplimenti predsedniku Harborju za, svoj, za njegovo odlično delo za okoljevarstvo in napore pri plovilih za rekreacijo. Ta sektor je zelo pomemben za Italijo. Eh, gre predvsem za varnost ne samo tistih, ki se vozijo s plovili, ampak tistih, ki plavajo v morju. Nažalost imamo eh, veliko ljudi, eh, ki med plavanjem so Eh, zadeti s strani plovil, ne da bi voznik plovila se tega sploh zavedal. Tisti, ki plavajo 100 metrov od um, obale, um, morajo uporabljati oznako, um, neko bo, da um, bi se na ta način zaščitili, tako kot potapljači. Hansli. Najlepše hvala in sedaj gospa Hans. Lepa, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitam poročevalcu iz vsega srca za njegovo odlično upravljeno delo in za pripravljenost k sklepanju kompromisov. V Evropski uniji imamo nekaj milijonov športnih oziroma plovil, plovil za rekreacijo in ta naj bi trenutno zadoščala vsem varnostnim zahtevam na trgu. Predlog komisije prilagaja obstoječe pravo varnostnim in okoljskim kriterijem, vključno z hrupom in emisijami izpustov. Ta direktiva zadeva raznolike eh, čovne za rekreacijo. Ne gre le za motorne čovne, jahte in jadrnice, tam več gre tudi za manjše napihljive čovne z zunajkrnimi motori. Uh, zelo pomembno je, da ti zadoščajo vsem z, uh, potrebnim varnostnim zahtevam, ko se dajajo na trg. To seveda je zelo pomembno za potrošnike. Tukaj gre izpostaviti še to, da v sektorju plovil za rekreacijo več kot 37 tisoč družb deluje na tem področju, mnoge od njih pa so MSP-ji. V tem sektorju je več kot 270 tisoč zaposlenih. Ta podjetja in delavci bodo seveda morali se prilagoditi na novi zakonodaji. Čestitam še enkrat poročevalcu, da je pri delu v odboru IMKO mu uspelo uh, Eh, marsikaj precizirati, kot, se, kot naprimer eh, opredelitve in tako naprej. Skratka, to je pomenilo veliko tehničnega dela. Malkom, še enkrat ti lepo čestitam in ti želim veliko, veliko uspeha. Hvala. Is... Naslednji uh, govornik je gospod Merski. Gospod predsedojoči, poročevalcu bi se želel zahvaliti, torej gospodu Harborju, za to pomembno delo. Nekaj eh, resolucij smo že sprejeli v parlamentu in eh, lahko rečemo, da je ta resolucija zelo potrebna za to, da bi bolj sistematizirali položaj, v katerem so proizvajalci. Rad eh, bi vas opozoril na to, da potrebujemo takšne standarde, ki ne predstavljajo in ne dopuščajo monopola velikih proizvajalcev. Majhni proizvajalci morajo imeti možnost sodelovanja, eh, morajo imeti možnost, da proizvajajo majhna plovila za rekreacijo in osebna plovila. Prepričan sem, da bo to poročilo in ta predlog pomenil jasen signal, da potrebujemo jasnejše uh, zakonodajne okvire v tem sektorju. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se zahvalila poročevalcu in predsedniku odboru IMKO in mu čestitela za upravljeno delo. Uh, To zahvalo si je zaslužil, kaj ti njegovo poročilo ima dodano vrednost in svoje delo je izpeljal zelo skrbno in mrljivo. Spustil se je vse podrobnosti, veliko tehničnih eh, podrobnosti je podrobno je pojasnil in rešil je številne probleme. Naj izpostavim nekaj tem, da čeprav eh, bom se morala tukaj moral zelo omejiti. Tukaj gre za mejne vrednosti, ki jih je bilo treba uskladiti, to bi bilo nujno potrebno. Če želimo eh, biti v koraku z novimi standardi in z novim razvojem. Če želimo tak razvoj podpreti, eh, moramo to vrstne standarde uvajati tudi na svetovni ravni emisije in tudi, tudi druge vrednosti, ki naprimer zadevajo eh, manjšanje hrupa in kar zadeva omejitve hitrosti. Vse to je prav tako obravnaval gospod poročevalec. Druga tema je povezana z varnostno določbo. Tukaj bi želela izpostaviti, da imamo sedaj pravno podlago ki obravnava aparate in uh, naprave, ki jih je treba vzeti iz prometa, če ogrožajo človeška življenja ali nasploh predstavljajo nevarnost. Mislim, da je zelo pomembno tudi to, da novi postopki ocenjevanja zdaj lahko stečajo, uh, kajti večina ljudi, ki uporablja te, eh, ta plovila, jih kupuje iz tretjih držav, zato niso vedno oziroma vsaj pogosto ne skladna z našimi standardi in pravili. Zelo skrbni moramo biti pri našem um, ehm, nadaljem ravnanju, kajti ta tema obravnava zelo široko tematiko. Hvala lepa, sedaj pa naslednji govornik, gospod Koferati, minuta. Grazie, Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani gospod komisar, to, o čemer govorimo danes, je odličen predlog za direktivo o vodnih plovilih. Hvala lepa za upravljeno delo gospoda Harborja, poročevalca v Senci in nekatere najpomembnejše vprašanja smo v odboru razrešili. Mislim, da moramo to direktivo spremljati s ponovno opredelitvijo nekaterih drugih tem gotovo pa je to zelo pomembna zakonodaja. Tako bomo povečali varnost, obvarovali okolje, to bo dobro za potrošnike, prav tako pa bomo dosegli višjo konkurenčnost za sektor, v katerem je veliko MSP-jev zaščitili bomo veliko proizvodno bazo, ki jo imamo na tem področju v EU. Mislim, da je to zelo dobro, zelo pomembno je videti ta vprašanja, varnost in okoljska vprašanja, da to ponovno izpostavljamo na najvišji ravni. Hvala lepa. Tako, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega KHDI. Samo gospod Paška se je javil. Prosim, minuta. vážený pán predsedajúci vážený pán e, komisár različna rekreacijska plovila lahko predstavljajo težave kar se varnosti in okoljskih vprašanj tiče zato moramo gotovo pohvaliti delo tistih, ki so sodelovali pri pripravi te direktive. Ta direktiva se nanaša na vsa plovila, od manjših gumijastih do velikih jakt. In sedaj imamo torej skupne zahteve, ki se jih mora ta plovila držati. Varnost motorja, elektroinštalacij in potem tudi učinki teh plovil na okolje, kot so emisije škodljivih snovi. Na to se moramo osredotočiti. Pravi, da smo se osredotočili na to. Zato smo tudi pripričani, da je ta novi pristop izboljšanje, kar se tiče klasifikacije plovil. Hvala lepa, sedaj pa dobiti besedo komisar gospod Tajani. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa vsem poslankam in poslancem, ki so prispevali k temu, da smo dosegli tako pomemben rezultat za zaščito okolja, pa tudi za moderno konkurenčno industrijsko politiko. Strinjam se z gospodom Koferatijem, da je signal, ki ga sedaj pošiljamo, signal industrijske rasti, rast, ki ne onesnežuje, temveč spodbuja delo MSP-jev. Potem sem poslušal tudi predloge gospoda Mandesa in gospode Martini. To se mi zdijo dobre zamisli, ki jih je potrebno bolj podrobno pregledati, še prav posebno, kar se tiče evropske licence. Moj generalni direktorat je že zahteval preučitev teh tipov predlogu, vendar pa ne vemo še, kakšna je točno popravna podlaga na notranjem trgu, za katerega sem odgovoren. Mislim pa, da lahko najdemo pravno podlago v prometnem sektorju, kjer že imamo evropske licence za potniška in tovorna plovila za celinske plovne poti. Torej, moje službe se s tem že ukvarjajo in v stiku smo z GD, ki ga vodi gospod Kalas, zato da bi uvedli nekakšno evropsko licenciranje. Podobno je tudi, kar se tiče nekaterih drugih vprašanj. Ogledali si bomo pomorski kodeks, če obstaja možnost tudi eh, priprave evropskega kodeksa. Bomo videli, obveščal vas bom glede tega, kaj bomo pripravili. Kar se kompromisnega svežna tiče, smo zato, da bi podprli celoten svežen, kar se tiče hitrega sprema. Nekaj pomislekov pa imamo, kar se tiče pristojnosti odbora, ki bo nastal po direktivi. In izjavo smo že poslali službam parlamenta, da bi si to zabeležili. Je to postopka. Hvala, gospod Harbour, hvala poslanke in poslanci za ta pozitivni signal. Tako da bo del naše industrije, ki se sooča z veliko težavami, sedaj lahko deloval bolje. Signali kot je ta lahko samo spodbudijo industrijo in MSP-je v Evropi. In MSP-ji so tisti, ki lahko ustvarjajo nova delovna mesta in nam dajo upanje za mlade. Hvala. Hvala lepa, komisar. Za konec pa dobi besedo še poročvalec gospod Harbour. Well, Hvala lepa, predsedujoči. Želim se zahvaliti vsem kolegom, ki so prispevali k mojemu delu in so bili eh, zelo prijazni do mojega upravljenega dela. Seveda, vsi smo delali trdo na tem. Hvala lepa vsem. Vsi moji poročalci v senci so že izginili ker je že pozno. Naj pa vseeno se zahvalim gospodu Švabu, gospodu Mandersu, gospodu Repo in gospodule, ki je zelo trdo delala pri zelenih. Zajeli smo kar nekaj vidikov. Želim pa še povedati to, da smo sedaj že v fazi izvajanja in imeli smo precej razprav. Govorili smo veliko vprašanj notranjega trga, komitologije. Želel sem slišati najnovejše strani komisije o naših kompromisnih predlogih. Naj pa povem, da si želimo, da bi parlament nadziral to, kar se dogaja. Nimamo posebne vloge pri izvedbenih postopkih, vendar pa mislim, da ni zadovoljivo in gotovo se kolegi strinjajo, da sprememo zakonodajo, potem pa ne nadziramo, kako to deluje v praksi. Še prav posebno zato, ker je tak postopek. Zato bi torej prosil, da bi naš odbor in potem še naslednji odbor, naslednji mandat to spremljal. Imamo pa tudi nekatere določbe, kot je komisar dejal, glede nekaterih prihodnih scenarijev, ko bi morali morda kaj revidirati, tako kar se hrupa in okolje vrstenih kriterijev tiče. Nekateri ste morda opazili, da je trajalo predvsej dolgo od glasovanja v odboru, ki je bil junija lani in sedaj, da to obravnavamo na plenarnem zasedanju. To pa zato, ker specialisti v svetu se ne sestajajo tako pogosto. In potem smo dejali, da bomo raje poslali prvo obravnavo, ne čakali na drugo in da jim bomo počakali, da podajo sklep in potem pripravili celoten svežen. To je bilo pod irskim predsedstvom. Še prav posebno bi se rad zahvalil Michaelu Kleinu, ki je to vodil skupaj s službami komisije in mojimi kolegi je pomagal pripraviti ta dogovor. Tako, postopek je zaključen, sedaj pa čakam na odločno podporo temu predlogu jutri. Hvala. Hvala lepa. Razprava je zaključena. Glasovali bomo jutri ob pol dvanajstih. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko. To je predlog za resolucijo tehnične zahteve in upravni postopki za letalske